Gospe in gospodje, sedaj pa bomo tajno glasovali o imenovanju komisarja. Gre za imenovanje gospoda Nevena Mimice, če bo seveda dobil večino tukaj v parlamentu. Parlament glasuje za ali proti imenovanju člana Evropske komisije. No, nikomu ne bomo dali besede, glasovali bomo tajno, tako da se bo prižgala samo modra lučka. Lahko glasujete ja, ne ali pa se vzdržite glasovanja, ampak v vsakem primeru se bo prižgala modra lučka. Glasujemo. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Vsi glasovali? Še enkrat sprašujem, ali ste vsi glasovali? konec glasovanja mit ja haben gestimmt petsto petinšestdeset vas je glasovalo da štiriinšestdeset proti in štiriinšestdeset vzdržanih glasov s tem smo potrdili imenovanje gospoda mimice besedo ima v imenu komisije gospod podpredsednik ren mikrofon prosim. Uh, uh, spoštovani poslanci v skladu z dvaindvajset členom pristopne pogodbe hrvaške se je svet posvetoval z evropskim parlamentom glasovanje ki ste ga pravkar izvedli izraža pozitivno mnenje parlamenta o namenih sveta da imenuje gospoda mimico za komisarja. Komisija pozdravlja ta rezultat. Svet bo sedaj v dogovoru z predsednikom komisije sprejel še zadnje korake. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za to, da ste omogočili, da je postopek posvetovanja potekal skrbno, učinkovito. Na ta način bo komisija lahko um, polnopravno delovala že z datum vstopa Hrvaške 1. julija. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa bomo glasovali o razporedu delnih zasedanj parlamenta za leto 2004. Gospa Luling želi besedo v zvezi s tem. Zelo nakratko. Želela bi razložiti, zakaj sem vložila ta predlog sprememb. Kolege želim obvestiti o tem, da bi se izognili glasovanju nelegalnega koledarja. To je pravne narave predlog spremembe. Ne gre za to, da se eh, glasuje za ali proti dodatnim zasedanjem v Bruslo, ampak gre za to, da je treba spoštovati eh, sodišče, zlasti sodbo iz decembra 2012 in pa pogodbe. Če si pogledate osnutek datumov pred vami, boste videli, da vsebuje 11 plenarnih zasedanj v Štrasburgu. In eh, pogodba določa 12 eh, zasedanj, ampak praksa je, eh, Eh, da lahko imamo v eh, volilnem letu 11 zaseden. To je potrdilo tudi sodišče v obliki eksplicitne derogacije, kar pomeni, da na tej ravni ni težav. Po drugi strani, in tu je eh, bistvo probleme, sodba iz decembra 2012 sodišča v točki 57 pravi, da dodatna zasedanja se lahko or, e, organizirajo samo, če je poteklo 12 plenarnih zasedanj. To je logično, kaj ti e, dodatna zasedanja se dodaja samo, če so potrebna. E, parlament ne more istočasno reči, da je 12 zasedanj preveč za volilno leto in istočasno zahtevati dodatna zasedanja v Bruslu. To ne gre. To pomeni, da imamo naslednjo izbiro. Ali bomo imeli 11 plenarnih zasedanj in v tem primeru ne bomo več potrebovali dodatni zasedanj, ali pa skličemo 12 plenarnih zasedanj in v tem primeru ne bomo mogli predvideti pardon, se popravlja govornica, v tem primeru bomo lahko predvideli dodatne zasedanja, torej eh, dvanajst eh, plenarnih in nič dodatnih ali torej en, enajst ali nič dodatnih in dvanajst pa tri dodatne. Zaradi enostavnosti smo predlagali prvo rešitev lahko bi eh, bili predlagali tudi drugo. Torej, če moj predlog spremembe ne bo izglasovan, gospod predsednik, potem bo eh, lahko pred sodiščem predlagani koledar spet spodbijam. In da bi se izognili tem eh, težavam, si dovoljujem razložiti vam eh, pomen mojega predloga spremembe in prosim, da eh, Eh, glasujete za moj predlog spremembe in s tem sem vam želela pojasniti, kaj sem hotela z njim doseči. Hvala lepa, gospa Luling. Gospa Luling, pozorno sem vam prisluhnil. Dolgo smo razmišljali o dopustnosti tega predloga spremembe. Sam sem odločil, da je dopusten. Govorili ste o 12 zasedanjih in eh, o tem Evropsko sodišče leta 2013 ni odločalo, kaj ti gre za volilno leto. V 33. členu Evropsko sodišče izrazilo mnenje o zasedanjih eh, v letu volitev. Mm, takrat je možnih 11 zasedanja jasno povedalo sodišče kajti pet dni je volilnih dni in zato lahko v takšnem volilnem letu organiziramo 11 zasedanj. Možna so dodatna zasedanja v Bruslu, to je torej jasno, tako da kar glasujemo. Kdo je za predlog spremembe 1? Dvignite roke. Kdo je proti? Kdo se zdrži glasovanja? Zavrnjeno. Predlogi konference s predsednikov so s tem sprejeti. Hvala lepa. In koledar je sprejet. Sedaj pa prekinjamo glasovanje. Sledi slavnostna seja. Um, poslušali bomo nagovor portugalskega predsednika Anibala Kavaka Silve.